Želim vas podbuditi k temu, da daste po tolikih letih spet možnost Pakistanu, zato da bo lahko nadaljeval na poti napredka in sprejel še preostale konvencije. Hvala lepa. Hvala. Skupna razprava o tej točki je s tem zaključena. Glasovanje bo jutri ob 12. Naslednja točka našega dnevnega reda predpeteva poročilo gospoda eh, Kazaka o trgovini in gospodarskih odnosih s eh, Turčijo. Pozdravljam komisarja De Huhta, komisarke Cecilije Malstrom pa se zahvaljujem. In tako kot je ponavadi, bom besedo dal najprej našemu poročevalcu, gospodu Kazaku, za štiri minute. Uvažajni gospodin komisar, uvažajni. Spoštovani gospod predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Glavni razlog za to poročilo je dejstvo, da je Turčija ena najpomembnejših partneric Evropske unije. Po statističnih podatkih je to 17. Eh, najpomembnejša ekonomija na svetu, 16. Eh, na, na svetu in izjemno pomembna Eh, partnerica EU. Najpomembnejši odnosi so potekali leta 2008 s 100 milijardami evrov. Glavni eh, poudarki v tem poročilu se lahko predstavijo na naslednji način. Prvič. Carinska unija obstaja že od 96. leta. Izkazala se je kot zelo koristna za gospodarsko in trgovinsko integracijo med EU in e, Turčijo. Vendar pa še vedno obstajajo določene ovire, ne tarifne e, ovire. Potem mora komisija tudi izpolniti svoje e, obveznosti na področju trgovine s eh, Turčijo in na učinkovit način uporabiti eh, platformo mešanega konsultativnega odbora in pa mešanega odbora Carinske unije. Eh, Turčija mora končati se svojimi diskriminatornimi praksami z prednostjo 15 odstotkov za turške ponudnike na ja, področju javnega naročja. Potem je tu še vprašanje eh, sporazumov o prosti trgovini s tretjimi državami. Turčija takih sporazumov še ni sklenila in to predstavlja oviro. Vemo, da ima Turčija eh, določene težave pri sklepanju takšnih sporazumov, vendar pa prosimo komisijo in svet, da zagotovita, da bo Turčija vključena tudi v eh, ocene učinka eh, v zvezi s eh, sporazumi v prosti trgovini. Kar pa zadeva ponarejanje. Ponarejanje predstavlja resen problem v odnosih med eh, Evropsko unijo in Turčijo. In Turčija mora začeti se učinkovito boriti proti ponarejanju in uporabljati ustrezno eh, zakonodajo zlasti na področju intelektualne lastnine. Šestič. Turčija je pomembna regionalna sila, ima veliko vpliv na področju Črnega morja in na kaukaškem področju. To so novi trgi, to so nove priložnosti, ki bodo prav gotovo pomagale tudi okrepiti vezi med EU in eh, eh, Turčijo. Potem je tu še vprašanje trga dela, eh, vprašanje paralelnih sektorjev. To je veliki ziv za Turčijo. Turčija mora sprejeti ustrezne ukrepe na tem področju. Komisija in svet morata ponovno preučiti vizovske postopke, ki omejujejo prosti pretok podjetnikov in pa eh, šoferjev tovornjakov. Komisija pa mora tudi eh, zagotoviti, da bodo države članice izvajale eh, odločbe, Eh, Evropskega sodišča. Dovolite mi še nekaj besed o zadnjih eh, statističnih podatkih in pa o referendumu o ustavnih eh, reformah. Ta naj bi potrdil in utrdil proces demokratizacije v Turčiji. Kolegice in kolege, upam, da bomo v naših razpravah tudi eh, povzeli najpomembnejše stvari. Gospod de Gucht. Eh, Gospod Eh, predsednik, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta. Gospodo Kazako se zahvaljujem za to uravnoteženo in pošteno poročilo o trgovini in gospodarskih odnosih svetoči. Prav tako se zahvaljujem eh, članom odbora Inter za njihove prispevke k temu poročilu. Glavna tema tega poročila je eh, Carinska unija med EU in Turčijo, ampak poročilo kljub vsemu še vključuje druge teme, kot je cestni Eh, promet in pa vprašanje vizumov. Naj vas spomnim, da je Turčija zelo pomembna gospodarska in politična partnerica Evropske unije. Je sedma najpomembnejša trgovska partnerica in Evropska unija je najpomembnejša partnerica Turčije. Eh, In Turčija je trenutno edina tako velika država, s katero ima EU carinsko unijo. Poleg tega je Turčija tudi država kandidatka in to eh, še bolj povdarja posebne odnose. Zelo pomembna je carinska unija za trgovske odnose. Carinska unija je bila zelo pomembna za razvoj bilateralne trgovine v dobro obeh stranih. Vseeno pa ostaja še predvsej težav. Veliko teh težav izhaja iz tega, ker Turčiji ni uspelo v celoti implementirati carinske unije. Na ta način je povzročila dodatne trgovinske eh, probleme. Ti problemi niso bili rešeni eh, veliko let. E, po drugi strani pa je EU celoti implementirala carinsko unijo. Pred e, nekaj leti smo pozvali Turčijo naj poglobi carinsko unijo in da naj sklene dodatne sporazume, ki bi vključevali tudi storitve in podobno, vendar pa naša ponudba ni bila sprejeta na strani Turčije. Eh, komisija že naredila potrebno, da se okrepijo bilateralni odnosi s Turčijo in da s Turčijo skupaj poskuša eh, najti rešitve za določena vprašanja v zvezi z sporazumi o prosti trgovini s tretjimi državami. Na tehnični ravni smo pripravljeni dati ustrezne informacije turškim partnerjem o eh, napredku naših pogajanj o sporazumih s tretjimi državami ravno pa smo pripravljeni vključiti carinsko unijo s Turčijo v ustrezne študije ocene učinka. Kaj ti? Zavedamo se, da je, da je potrebno delati hitro. Ravno tako svoje partnerje uh, informiramo o tem, kaj se dogaja s Turčijo in jih spodbujamo, da sklenejo svoje sporazume in eh, običajno je vprašanje carinske unije vključeno v relevantne sporazume. Ravno tako moramo prepričati tudi države članice, ki niso navdušene, da vključujemo eh, te vrste dikcije v naše sporazume. Naj vam zagotovim, da bom naredil, eh, kar je v mojih močeh, da bom zagotovil dobro delovanje carinske unije. Eh, naj vam povem, da Turčija ni eh, vedno pripravljena v celoti implementirati carinsko eh, unijo. Poročilo podarja tiste vidike in prepričan sem, da bo to poročilo spodbudilo Turčijo, da bo sprejela ustrezne pozitivne korake in izboljšala celotno delovanje carinske unije in da se bo pripravljena pogajati o dodatnih sporazumih, ki bodo okrepili našo bilateralno trgovino in gospodarske odnose želim vas obvestiti tudi, da sem osebno zavezan temu, da se okrepijo trgovinski odnovi med EU in Turčijo. E, turški minister za zunanje trgovino me je pred nedavnim poklical in me tudi povabil v Ankaro. To povabilo bom sprejel z upanjem, da bomo na ta način lahko hitreje in e, prijateljsko rešili še preostale probleme na področju trgovine. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa bomo začeli z govorniki političnih skupin. Gospa Quinstud Rovol za Evropsko ljudsko stranko. Hvala, predsedujoči. Spoštovani gospod komisar, gospe in gospodje. Evropska unija Mm, ima v Turčiji močnega trgovinskega partnerja in obratno velja enako. Čeprav Turčija zelo diversificira svojo trgovino v zadnjih letih, smo kot Evropska unija še vedno največji trgovinski partner Turčije. Vendar pa lahko vse skupaj še izboljšamo in to je smisel tega poročila. Turčija je pozvana, da visoke cirinske pristojbine, ki, kot naprimer pri kmetijskih proizvodih, da te odpravi in pa tudi druge netrgovinske ovire za trgovanje. Želimo si tudi zmanjšanja administrativnih bremen, saj bi to izboljšalo m, mm, trgovanje. Turčija je v zadnjih eh, letih eh, poskrbela za veliko izboljšav in gospod komisar je opozoril na to. Vseeno pa bi tuje naložbe bile še večje, če bi bile urejene pravice intelektualne lastnine, če bi bile te spoštovanje teh pravic izboljšano in če bi Turčija tukaj resnično spoštovala vsa pravila ti zakoni se v Turčiji preprosto ne izvajajo na učinkovit način. Prav tako moramo pozvati Turčijo naj eh, dodatni protokol k pridružitvenemu sporazumu končno ratificira. Še vedno obstajajo netrgovinske ovire za prosto, prosti pretok blaga in to ovire potrebno odpraviti. Ko o Turčiji razpravljamo v parlamentu, pogost, so te razprave pogosto zelo čustvene. In uh, zato se izredno zahvaljujem uh, poročevalcu, da mu je uspelo na odkrit način in v duhu dobrega sodelovanja z vsemi poročevalci v senci um, to besedilo oblikovati na ta način, da se lahko v njem najdemo vsi in to je pokazalo tudi glasovanje v našem odboru. Hvala lepa, gospod Kazak. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Balzani za skupino SD. Dve minuti, prosim. E Hvala lepa, gospod predsedojoč. Evropska unija in Turčija imata eh, razvite gospodarske odnose. Carinska unija je omogočila, da se je obseg trgovine povečal in dosegal 100 milijard evrov na leto. Vendar pa je zlasti pomembno geopolitični položaj Turčije, saj predstavlja pomemben most med eh, Sredozemljem, Kaukazom in Črnim morjem in eh, Bližnjim shodom. Vendar pa so demografski trendi v Turčiji drugačni od tistih v Evropi. Turčija je mlada država in sedaj se sooča z izzivi, ki izhajajo iz tega, kar pomeni, da je na določen način komplementarna Evropske unije in eh, predstavlja določen potencial z tega vidika in na ta potencial se moramo osredotočati. Ne smemo eh, izgubiti tega potencijala eh, ki ga predstavlja in eh, moramo razmišljati o pomembnih vlaganjih. Eh, Evropska unija je sicer pomembna partnerica Turčije, vendar pa se Turčija obrača tudi proti Rusiji, Bližnjemu vzhodu in Kitajski. In, uh, veliki, uh, velike uvire obstajajo še vedno za mednarodno trgovino in tudi na uh, področju javnih naročil. Zato se moramo potruditi, da bomo te uvire uh, odpravili. Poročilo govori o tem obstajajo področja, kjer obstajajo možnosti za rast. Naprimer, eh, energija, infrastruktura, omrežja eh, so tista področja, ki predstavljajo velik, eh, velik potencial. Gospod Kazak je napravil odlično poročilo. Hvala lepa, gospod Rinaldi, za dve minuti. Kari kolegi, kar... Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi, gospod komisar. Pozdravljam poročilo kolega Kazaka, ki eh, podarja dejstvo, da ima Evropska unija v svojih rokah pomemben instrument za razvoj političnih in gospodarskih odnosov s Turčijo smo slišali o tem, da je eh, Turčija zelo pomembna z, eh, z geopolitičnega vidika. Saj predstavlja eh, most med Kaukazom, Črnim morjem, Bližnjim vzhodom. In upamo, da bo, upamo, da bo Turčija tako še naprej aktivna na tem področju, vendar pa je tu treba stabilizirati tudi še vprašanja v zvezi z Armenijo, potem Cip, Cipr ostaja problem, kaj te poročilo govori tudi o tem, da se del carinske unije eh, e, uporablja za tisti del Cipra, ki je pod eh, turško eh, oblastjo obstajajo problemi na področju intelektualne rastline, potem so problemi, kot smo rekli, na področju javnih naročil, ampak eh, sredozemlje se spremenja, eh, mi se moramo spremeniti tudi skupaj s eh, Turčijo. Mednarodni denarni sklad napoveduje veliko rast, 27 odstotkov do leta 2020. Sedaj pa za zelene, Franciska Keller, za eno minuto. Hvala lepa. Poročevalcu želim čestitati za odlično poročilo. To poročilo kaže tudi to, kako zelo pomembna je Turčija kot trgovinska partnerica za EU in obratno in kako pomembna je eh, Carinska unija. Veliko je problemov na obeh straneh in V Turčiji morajo med drugim tudi eh, izboljšati situacijo na področju pravic delavcev. Imamo pa probleme tudi na naši strani. Eno od teh problemov je liberalizacija vizumov. Eh, ni dovolj, da eh, liberaliziramo vizume samo za eh, podjetnike in pa eh, uh, eh, voznike tovornjakov, ampak tudi za študente in druge, tako da bo večja izmenjava med ljudmi. Ker pa zadeva sporazume o prosti trgovini, moramo vključiti uh, Turčijo v uh, pogajanja o teh sporazumih in nasplošno pa moramo biti pošteni v teh odnosih s Turčijo. To pa uh, pomeni, da moramo jasno povedati, da bomo izpolnili kot EU svoje obveznosti in da bo eh, Turčija postala članica, kako hitro bo izpolnila kubenhavske kriterije. Hvala. Gue, za GUE, gospod Trianta Filides, za minuto in pol. Hvala lepa. Referendum o ustavnih spremembah v Turčiji je privedel do pozitivnega rezultata ampak to je samo delček eh, nekega demokratičnega razvoja za sindikate, delavce in tako naprej. Te ustavne spremembe so bile eh, potrebne, ker eh, so v Turčiji potrebne daljnosežne izboljšave, tudi ko gre za delovske pravice, ki jih je potrebno prilagoditi zahtevam iz mednarodne konvencije o delu Se pravi, potrebni so koraki naprej ne samo v gospodarstvu in pa pri trgovanju. V poročilu Evropskega parlamenta bi morali podati tudi politično izjavo, zlasti kar se tiče ne izvajanja dodatnega protokola. Tudi ta ima pomembne posledice na nadaljni razvoj pristopnih pogajanj. potem eh, ne smemo pozabiti tudi na ciprsko vprašanje, ne smemo pozabiti na človekove pravice in na konvencije Združenih narodov. Ciprski predsednik eh, Kristofios, tudi njega bi morali uplesti v te uh, pogovore in uh, na ta način bi lahko pomembno prispevali k uh, gospodarski krepitvi tursko-ciperške skupnosti in pa k temu bi prispevali k tesnejšim vezem. Hvala lepa, sedaj pa gospod Earl of Dartmouth. Hvala lepa. Poročilo opisuje Turčijo kot, šesta največja, kot šest, šesto največje gospodarstvo v Evropi. No, tukaj se postavlja vprašanje. Celotno območje Turčije je več kot 300 tisoč kvadratnih kilometrov in samo 3,5 odstotka od tega ozemlja, manj kot 10 tisoč eh, kvadratnih mil je dejansko v Evropi. Samo Evropa bi lahko Turčijo označila za evropsko državo. Od leta 1995 je obstajala carinska unija s Turčijo in to je zelo nenavadno. Monako in Andora sta edini drugi dve državi, s katerimi imamo carinsko unijo. Uh, ključna točka, obstoj in pa uspeh carinske unije bi pomenilo članstvo Evropske unije eh, v polno politično članstvo in eh, pomenilo bo tudi vse drugo, kar to predstavlja. To je popolnoma nepotrebno in prav gotovo se bomo o tem v Evropi še dolgo kregali. Hvala lepa, sedaj pa gospa Štasen za nepovezane poslance. Hvala lepa. Predsedujoči, pred nami je poročilo, ki se ukvarja z gospodarskimi in patogovinskimi odnosi s Turčijo. Od leta 1996, ko je bila ustanovljena carinska unija z Turčijo, smo bili priča izboljšanju eh, proste trgovine s Turčijo. Nam se zdi to dobra ideja, ampak potrebno je odpraviti netrgovinske ovire. Sodelovanje s Turčijo pa vseeno bi moralo biti omejeno na trgovinske odnose. Naša stranka je proti močnejšemu vključevanju Turčije v Evropsko unijo. Evropska unija lahko trguje z vsemi državami po svetu, z ZDA, z Japonsko in tako naprej. In to ne pomeni, da morajo te države postati članice Evropske unije. Tr prosto trgovinski sporozum s Turčijo ne sme biti nekakšna um, stranska pot za članstvo Turčije v Evropski uniji. Naša stranka nima nič proti temu, da je Turčija naš trgovinski partner, smo pa proti temu, da bo Turčijo močneje vključevali v Evropsko unijo. Hvala lepa. Naslednja gospa Omen Reuten. Hvala lepa. Kot poročevalka za Turčijo bi se želela zahvaliti poročevalcu tega poročila in uh, čestitam mu k uh, temu dobro pripravljenemu poročilu. Trgovinski odnosi s Turčijo ima velike posledice za, tako za Turčijo, kakor tudi za Evropsko unijo. Ampak, kako je bilo povedano, carinska unija še ni bila dokončana. Izziv, s katerim se soočamo tukaj, torej ko gre za trgovinske odnose s Turčijo, se soočamo z velikimi tehničnimi ovirami, z prehudimi administrativnimi obremenitvami in vse to je potrebno odpraviti. Potrebno je dodatno usklajevanje, če si želimo, da bi tukaj bil sprejet kak nov pravni red. Prav tako se moramo bojevati proti ponarejevanju. Številne znamke, Eh, iz Evropske unije so žrtve tega ponarejanja, eh, ponarejanja. Ne samo oblačila, ampak tudi igrače, igrače, ki lahko predstavljajo resni problem tako za evropske, kako tudi za turške državljane. Ko gre za socialno gospodarstvo, je bilo že veliko povedanega. In uh, Turčija je tudi poskrbela za izboljšave z referendumom o ustavnih spremembah. In če si želimo socialno gospodarstvo, potem je to pravilnije Eh, potem je to korak v pravilno smer. Kar se tiče energije, tukaj imamo skupne skrbi, skupne interese in eh, te je potrebno razvijati. Potem še nekaj o vizumih. Pogosto slišim eh, ljudi, ki trdijo, da so v Turčiji drugače obravnavan, obravnavani in na to točko vas želim še prav posebej opozoriti. Ključno vprašanje za Turčijo je še vedno popolno izvajanje dodatnega protokola pridožitenega sporazuma. Če bi dosegli ratifikacijo tega protokola, bi s tem odpravili ogromno oviro za, prihodne, za prihodnost trgovinskih odnosov uh, s Turčijo in uh, eh, obe strani bi od, odpraviti ovire profitirali. Gospod predsedujoči, mislim, da je to poročilo dobro. Vsa politična vprašanja se morajo prav tako odražati v poročilu in eh, veselim še že obravnave tega poročila v odboru za zunanje zadeve. Hvala lepa, sedaj pa gospod Kader Arif. Gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolegi, najprej mi dovolite splošno pripombo o tem poročilu. Po mojem mnenju je eh, to poročilo slika naših odnosov s Turčijo, čeprav moram čestitati eh, poročevalcu in eh, poročevalcem v Sencu. Eh, to poročilo je nekoliko nejasno. Eh, bilo je dano velikih, eh, veliko predlogov sprememb, e, vendar pa se stalno pojavlja eno vprašanje, ki presega vprašanje gospodarskih odnosov s Turčijo. In to vprašanje je za ali proti članstvo Turčije. Turčija ni kar neka tretja država, s katero moramo razvijati gospodarske odnose. Turčija je kandidatka, zato ima Evropska unija posebne obveznosti. In zato je danes težko reči, ali to poročilo dobro opisuje, dobro odraža naše odnose eh, s to državo in ali eh, prav. Eh, predstavlja našo strategijo. E, in ali mislimo samo na partnerstvo ali na članstvo. Želel sem povedati samo naslednje. Pozor, pozor. E, Kaj ti pošiljamo lahko na ta način nasprotujoče si signale. To lahko povzroči e, težave. In to lahko tudi poveča oddaljenost Turčije do Unije. Tu gre za vprašanje odkritosti in zaupanje. Turčija mora še veliko narediti, da bo lahko v skladu z kriteriji, ampak istočasno je to tudi zaupanje. To pa pomeni, da moramo spodbujati pozitivni razvoj. E, Turčiji so se odločili, reformirati svojo ustavo pred nekaj dnevi, to je zahtevala tudi Unija in tako se počasi približujejo našim kriterijem. E, pot, ki jo mora Turčija upraviti, je še dolga, ogromno naporov bo še potrebno, ampak tudi mi moramo odpraviti dodatne ovire in tako bomo lahko potem na koncu prišli do članstva. Hvala. Vidim modri karton gospoda Dartmouta. Boste sprejeli vprašanje? Da, izvolite. Torej, ali je govornik opazil, da reformirana ustava, ki ste jo omenili, da je ta pomenila tudi spodkopavanje neodvisnosti pravosodja in ali je to nekaj, kar eh, vi zagovarjate? Ali lahko odgovorite na vprašanje? Vedno Eh, si zapomnim samo dobre stvari. Tukaj gre za zelo zapleteno reformo, tu gre za uh, pomembne signale. Vojska bo manj pomembna, demokracija bo uh, močnejša. To so pozitivne stvari. Seveda lahko vedno uh, najdemo kaj slabega. Stvari niso še do konca izboljšane, ampak sam nisem pesimist in mislim, da vse, kar sedaj dela Turčija, gre v dobri smeri in uh, da je, so to dobri znaki. Haluan onnitella raportoija. Hvala lepa. E, želela bi čestitati poročevalcu, gospodu Kazaku. To poročilo je odlično. Za spremembo prejšnjega govorca, gospa, gospoda Arifa, sem mnenja, da ni potrebno, da poročilo obravnava čisto vse, kajti to je poročilo o gospodarsko-trovinskih odnosih in eden izmed problemov v parlamentu je ta, da ko um, obravnavamo neko poročilo, vključujemo vse mogoče poglede in uh, s tem izgubimo bistvo izpred oči. Leta 1996 je bila ustanovljena carinska unija med uh, Evropsko unijo in ta je približala Turčijo evropskim trgom. Turčija je močen trgovinski partner eh, vsem državam članicam in Evropski uniji kot takšni. Ampak, nažalost, se zdi, da carinska unija predstavlja celo vrsto problemov oziroma se sooča celo vrsto problemov. Tuške oblasti zahtevajo dovoljenja in pa licence, ki so uh, ki niso v skladu s pravili carinske unije, dobro, tudi evropske države to počnejo, ampak eh, tukaj je pač potrebno sodelovati. Poročevalec je govoril tudi o problemu ponarejanja, tudi na tem področju je potrebno veliko storiti. Eh, poleg tega je eden izmed velikih problemov v Turčiji tudi mm, področje dela na črno. To predstavlja do 7 odstotkov celotnega gospodarstva in seveda to vpliva tako na gospodarstvo, kakor tudi na Turčijo. Torej te pomankljivosti mora Turčija odpraviti. V prihodnosti se morajo, morajo biti trgovinski odnosi med Turčijo in Evropsko unijo osredotočeni, carinska unija mora biti operativna na vseh ravnih. Evropska unija potrebuje Turčijo in obratno. Hvala lepa, sedaj pa gospod Cavela. Na procesu, ki je gotovo. Hvala lepa. Tudi sama bi želela čestitati poročevalcu za zelo objektivno poročilo in eh, podala bi dve realistični pripombi. Prvič, kar se tiče točke 26, eh, ki govori o skrbi z energijo. Mislim, da sta parlament in pa komisija tukaj predsenila pomen uh, Turčije, ko gre za energetsko oskrbo. Turčija sama ne proizvaja energije. Turčija je zgolj uh, tranzitna država za prenos energije in zato tukaj Turčija ni bistvenega pomena. Imamo tudi druga omrežja, s pomočjo katerih lahko prevažamo energijo. Ko gre za energetske projekte, Nabuko in pa preostale, um, moramo gotoviti, da so to še vedno načrti, ki so zaenkrat zgolj na papirju. In kako sem povedala, Turčija sama nas ne oskrbuje za energijo, ima pa veliko industrijo in sama potrebuje velike količine energije. In pa druga pripomba, tukaj gre za trgovino. Zato ne moremo govoriti o prosti trgovini s Turčijo, med tem ko v Turčiji cveti ponarejanje evropskih proizvodov. Ne smemo preprosto odpreti vseh vrat za turške proizvode. Po eni strani so to slabi ponaredki, ampak gre za ponarejanje evropskih proizvodov in um, priprečiti je potrebno uvoz le teh. Vse bi to škodovalo evropskemu trgu. Pa tudi drugi problemi še obstajajo. Hvala lepa. Naslednji je gospod Papa Stamkos. Hvala lepa. Vemo, da so trgovinski odnosi med Turčijo in pa Evropsko unijo zelo pomembni. Evropska ljudska stranka se je tukaj obnašala odgovorno in poskrbeli smo tudi za to, da je to besedilo bolj uravnoteženo, kakor je bilo. Uh, kakor je bil prvi osnutek. Želimo si, da bi tudi Turčija izpolnjevala obveznosti, ki izhajajo iz eh, dodatnega protokola pridružitvenega sporazuma. To pomeni, da ne sme diskriminirati med posameznimi evropskimi državami. In um, seveda lahko nespoštanje teh pravil um, ovira tudi pristopna pogajanja. In navezujem se tudi na to, kar so povedali predhodni uh, govorniki. Turčija je država, kjer obstaja veliko ponarejanja proizvodov in uh, S tem Turčija ne spoštuje pravic intelektualne lastnine. V okviru skupne trgovinske politike bi morali poskrbeti tudi za to, da Turčija spoštuje ta pravila, tudi uh, demokracijo, resolucije Združenih narodov in pa pravice intelektualne rastline. Predočiti si moramo naslednje. Ni Evropska unija tista, ki se pogaja s Turčijo pristopu, ampak obratno in zato je Turčija tista, ki se mora, ki se mora dokazati. Hvala lepa. Naslednji je gospod Kutaš. Turčija je star šaptela partner komercial al Uniji Evropene. Hvala lepa. Turčija je najpomembnejši trgovinski partner Evropske unije in edina država kandidatka, ki ima že sedaj carinsko unijo z Evropsko unijo. Turčija ima že dolgo privilegirano partnerstvo in uh, zato morata oba partnerja se prizadevati za rešitev problemov, ki obstajajo, zlasti ko gre za. Eh, prostotrgovinske sporozume s tretjimi državami. Carinsko unijo je potrebno okrepiti in to na ta način, da eh, se vključi tudi kmetijske proizvode, javne storitve in pa da se odpravijo vizumski problemi na območju Evropske unije za um, turške poslovneže. Potrebujemo tesnejše sodelovanje v trgovinskem in pa gospodarskem smislu Turčija, eh, eh, Evropska unija mora Turčiji postati, poslati jasen signal in mora posredovati eh, tudi svoje določila na področju temeljih svoboščin Turčiji. Hvala lepa, sedaj pa gospod Paška. Turecko je jedna z krajín, ktorá už dlhší čas rokuje o pristúpení do Európskej únie. Hvala lepa. Turčija je ena izmed držav, ki se že dolgo pogaja o pristopu. Ta pogajanja so zelo dolgotrajna, tudi zato, ker je Turčija glede na svojo kulturo in pa zgodovino še vedno zelo različna od Evropske unije. Mi lahko spodbujamo trgovino na tistih področjih, kjer imamo veliko skupnega eh, za Turčijo in takšna partnerstva so lahko v eh, zajednem interesu obojih držav. Na takšnem temelju pa lahko na to izgradimo medsebojno zaupanje in prijateljstvo. Zato se moramo odkrito pogovarjati s turškimi prijatelji o vseh problemih, ki nam povzročajo skrbi, kajti Turčija je naša soseda in poslovni partner. Jasno moramo povedati, da kdorkoli omogoča vstop ponarejenih eh, proizvodov na trg, ni nič drugega kot tat. Gre za krajo patentov, znamk eh, ali pa drugih pravic intelektualne lastnine. Prav tako moramo našemu partnerju pojasniti, da carinska unija ni območje, kjer bi moral pretiravati in uh, uvajati celo vrsto ovir za poslovne partnerje. Mi moramo biti z Turčijo zelo uh, potrpežljivi. Hvala lepa, naslednji gospod Valenca. Panovde, panje predsedujoče, koležanki in kolegi. Na... Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Najprej bi se zahvalil poročevalcu gospodu Kazaku za njegove dobre namere. Uh, in zato, da je napisal eh, objektivno poročilo o trgovinskih odnosih s Turčijo. Najbolj sporno vprašanje, ki se tiče negativnih strani našega sodelovanja, so vključeno to besedilo, zato menim, da je to poročilo dobro. To, kar pa je najpomembnejše, je, kar, da Turčija še naprej prilagaja trgovinsko pravo našim standardom. Takšna praksa, kot so 15-odstotna cenovna prednost za turške ponudnike pri javnih proračunov pomeni diskriminacijo tujih investitorjev. Tudi zapleteni postopki, formalnosti so težavni, imamo težave z prostim protokom bez um, blaga in tudi izvajanje dodatnega protokola. Vse to otežuje naše sodelovanje. Le polno izvajanje bo koristilo nadaljemu sodelovanju in za večje približevanje Turčije k Evropske unije upam, da bo, oziroma menim, da bo Turčija uspešna pri izvajanju teh novih um, reform in tudi na poti k Evropske unije. Hvala lepa, sedaj pa gospa Bizoto za eno minuto. Kar zadeva gospodarsko raven, je dobro, da Evropska unija okrepi uh, Eh, trgovinske vezi z hitro rastočo sosedno državo, ampak vedno smo imeli določene težave s tretjimi državami, kajti tukaj upoštevamo tudi humanitarne in socialne vidike. To pomeni, da moramo zagotoviti, da se te klauzule tudi v resnici izvajajo, eh, v resnici izvajajo ko gre za Turčijo. Turčija je država, ki postaja vse bolj islamizirana in tudi položaj žensk se trajno slabša. Več kot 500 žensk je bilo obitih leta 2009 zaradi eh, nasilja v družini. Prav tako vemo za brutalni umor gospoda monsignora Parovanezija. Torej, tukaj obstajajo resno vprašanja glede hierarhiji. Ena stvar je jasna. Skrbeti nas mora vloga političnega vodstva, ki jo skuša Turčija zastopati v arabskem svetu, ima močne povezave z Iranom in tudi s terorističnimi skupinami, kot so Hamas. S Turčijo, če že moramo imeti trgovinsko politiko, jo pač imemo, vendar pa nikar ne tukaj uh, spustimo Turčijo v Evropo v obliki um, trojanskega konja. Hvala lepa, gospod, gospod Göstinger. Najlepša hvala. Evropska unija in Turčija imata zelo dobre gospodarske odnose. Seveda pri trgovini moramo še širiti eh, to sodelovanje, kar bo koristilo tako naši trajnostni gospodarski rasti, kot tudi na strani Turčije. Zato pozdravljam to uh, eh, samonicativno poročilo, ki tematizira trgovinske odnose, čeprav vsi ti niso povsem pozitivni. Ko gre za boj proti piratstvu in uh, um, potem tudi za ponarejene farmacije in tudi, ko gre za ne ravnovesje in ne enakopravnost pri javnih naročenih. To so področja, ki jih je treba javno kritično izpostaviti. Vendar pa je treba vedeti tudi, da so problematični protekcionistični ukrepi na področju kmetijskih izdelkov. Nezaposlenost v Turčiji znaša 26 odstotkov. To pomeni, da lahko razumemo, da je treba kmetom tukaj prisoditi posebno pozornost. To pa seveda ne sme iti na račun evropskih kmetov uh, in evropskih izdelkov. Protekcionistični izde, um, pristopi morajo v Turčiji postati manj izraziti. Izvoz visokokakovostnih um, izdelkov iz Evropske unije v Turčiji naleti na velike ovire in to se ne sme nadaljevati. To moramo povedati z vso jasnostjo. Hvala lepa, sedaj pa postopek Catch the Eye. Gospa Jaslovecka dobi kot prva besedo, izvolite. Dziękuję, pani przewodniczący. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, zgodovina naših odnosov s Turčijo sega 50 let v preteklost. Ta zgodovina ima veliko uspehov, kot tudi spodletelih poskusov. Sedaj imamo Cirinsko unijo, ki nas povezuje in kot uh, kaže tudi poročilo gospoda Kazaka, ta unija še ni v celoti izvajena. Raz razlogi za to ležijo na obeh stranih. Turčija postaja ena od ključnih akterjev na pomembni regiji za nas. Brez te regije uh, ne bomo imeli diversifikacije dobave plina, brez te regije ni mogoče tudi stabilizacija bližnjega vzhoda. To pomeni, da bo vse bolj v našem interesu, da okrepimo in okrepimo to sodelovanje. Ankara je namreč neke vrste vhod in uh, vrata na bližnji vzhod. Če ne bomo posebej pozorni na naše trgovinske povezave s Turčijo, jo bomo morda na koncu izgubili, kot smo izgubili tudi Afriko. Turška družba je postala mlačna glede pridružitve k Evropski uniji, če se izrazim um, blago. In carinska unija bo morda zelo pomembno orodje za nas pri krepitvi teh medsebojnih odnosov. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Pasko, izvolite. Gospod predsednik odnosi med Evropsko unijo in Turčijo so politično pomembni, vendar pa kljub temu, da priznamo ta, ta dejstva, je Evropski uniji vse teže izogibati se vtisu, da se igra neke igrice in da noče pre, prekiniti pristopov, pri, pridružitvenih pristopov in pričakuje, da bodo se tem pridružitvenemu pristo, procesu od, od, od, povedali tu, Turki sami. Turki so vse bolj nezadovoljni z Evropsko unijo in glede na to, da smo glavna trgovinska partnerica, pa sedaj drugi partneri, kot so Rusija, Iran, ZDA in druge države, zelo hitro stopajo za nami. Torej je uspeh v naših trgovinskih odnosih tak, da ne sme um, zakriti uh, tega, da se mi moramo končno odločiti, ali bomo Turčijo sprejeli v Evropsko unijo ali ne. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Rosi, naslednji. Hvala lepa. Še naprej želimo liberalizirati trgovino med Evropsko unijo in Turčijo. Turčijo, še zlasti, ko gre za kmetijske izdelke. Vendar pa tukaj moramo vedeti, da so tam stroški dela v Turčiji veliko nižji kot v Evropski uniji. To pomeni, da eh, je to slabo za evropske proizvajalce, ker so izpostavljeni nepošteni konkurenci. Mislim, da pri, s tem podpirate eh, pridržitev Evropski uniji, s tem, da poenostavljate trgovino s Turčijo. To je velika napaka. Administrativni in socialni sistemi v Turčiji so zelo oddaljeni od nas, tudi ko gre za svobodo vere in uh, druga, uh, druge vidike. Tudi v, prestolo, v glavnem mestu je, obstaja nestrpnost, verska nestrpnost in nikakor ne moremo sedaj postavljati naša podjetja v slabši položaj s tem, ko dajemo kot prosti dar Turčiji to vrstna ugodna trgovinska uh, razmerja. Hvala lepa. Sedaj. Um äh, ko govorimo sedaj o trgovinskih odnosih z eh, Turčijo, je seveda to del pridružitvenega pristopa k eni, ene države, k Evropske unije, kot pa je tudi to del procesa, ki želi privesti do končnega pristopa Turčije k Evropske unije. Vemo, da kritiki vedno govorijo o privilegiranem partnerstvu, ki naj bi bila alternativa pristopu. Vendar pa moramo vedeti tudi, da Turčija je vse čas že imela to carinsko, sprek carinske unije, že to privilegirano partnerstvo, ki si ga je morala zaslužiti tudi na politični ravni. Glede na priznavanja genocida v Armeniji, prav tako vemo, da noče rešiti vprašanje Cipra in vemo, da še vedno diskriminira kurde. To pomeni, da z izboljšanimi trgovinskimi odnosi ne bomo dosegli evropeizacije Turčije. Hvala. Hvala. Gospa Basesko je sedaj na vrsti gospod predsednik najprej bi omenila pozitivne rezultate ustavne reforme izpred nekaj dni. Ta kaže, da prebivalstvo v Turčiji se je zavezalo demokraciji. To je tudi edini sistem, ki je za nas spremljiv. V tem poročilu se potrjuje potreba po boljši harmonizaciji trgovinske politike med Evropsko unijo in Turčijo. Izvajanje učinkovitih ukrepov, ki bodo zmanjšali tehnične ovire pri celinski oviri, kaže in utira pot Turčije do Evropske unije. Ta država ima velik eh, potencial pri oživitvi gospodarstva. Čeprav je poraba, nacionalna poraba padla, pa se je mednarodni volumen, obseg podvojil in pričakuje se, da bo naslednje leto gospodarska rast znašala 7 odstotkov. Odnosi med Romunijo in Turčijo so se v zadnjih letih zelo pomembno razvijali. Obe državi sta zelo pomembni trgovinski partnerici na Balkanu. Dvostranska trgovina znaša več kot 7 milijard evrov E, e, evrov na leto. Prav tako pa je Turčija zelo pomembna za izvajanje ener projektov energetske infrastrukture, naprimer, ko gre za projekt Nabuka. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Papadopoulou kot zadnja. Hvala lepa, gospod predsednik. Turčija dolgo let že profitira od dobrih odnosov z Evropsko unijo, ampak še vedno pa obstajajo težave znotraj Carinske unije, ki jih je treba rešiti. In eh, Turčija mora bolje oblikovati tudi trgovinsko politiko na regionalni ravni. Eh, zmanjšati morajo eh, ponaredke, ohraniti mora pravice sindikatov, integrirati mora ženske na trg dela, izvajati mora boljšo politiko zaposlovanja in izvajati mora dodatni protokol k pridružitvenemu sporazumu. Prav tako pa je, mora odpreti letališča tudi za Cipr, kot tudi pristanišča za Cipr. Poleg tega mora uh, sp, uh, priznati pravico do stavke. Hvala lepa in sedaj ne nazadnje gospod komuzakos. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil gospodu Kazakos za objektivno in odlično poročilo. Trgovinski odnosi med Evropsko unijo in Turčijo so zelo pomembni in zato jih moramo zelo previdno obravnavati. Ob tem pa je treba omeniti tudi tiste točke, kjer so mogoče izboljšave. Tukaj bi omenil dve tovrstni točki. Zastopamo mnenje, eh, da lahko govorimo o tem, do kakšne mere je Turčija evropska država in do kakšne mere ni. Nam se zdi, da je Turčija evropska država in mislimo, da bi enkrat morala postati članica družine Evropske unije. Ampak kar zadeva po naredbe in eh, nezaščito pravi in uh, kršenje pravic intelektualne lastnine. Z tega vidika je to bolj azijatska kot pa uh, azijska kot pa um, evropska država. Carinska unija je jedro evropskega združevanja, zato ni jasno, da bi država kandidatka se, si lahko privoščila, da te unije ne izpolnjuje v celoti odnosi do določene države članice ne, um, so zelo pomembni znotraj carinske unije uh, in zato mora tukaj izboljšati odnose s, s Ciprom. Hvala lepa, sedaj pa komisar Tekuh za dve minuti. You, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je jasno iz vseh teh um, oglašanj, da obstaja dokaj velik konsens, kar zadeva, tega, kar zadeva to poročilo. Uh, rad bi dodal še, le še nekaj mnen glede treh točk. Glede Turčije in sklepanja sporozumov o prosti trgovini z tistimi državami, ki so že partnerke Evropske unije, potem vprašanje vizmov in tudi izvrševanje pravic intelektualne lasnine. To so ta tri področja, ki bi želel osvetliti. Kajti dejansko so bile pravice intelektualne lasnine in ponarejanje večkrat omenjeni v tej razpravi. Komisija še bo naprej um, izvajala pritisk na Turčijo pri teh temah. Na, po več letih priprošen je Turčija vendarle vzpostavila delovno skupino, ki bo razpravljala o pravicah intelektualne lastnine. To je pozitiven prvi korak in upam, da bo ta delovna skupina pomagala pri napredku na tej, področ na tej pomembnem področju. Kot drugo, ko govorimo o težavah Turčije pri sklepanju sporozumu o prosti trgovini. Moramo vedeti, da Turčija že več let govori, da trpi zaradi negativnih učinkov, ker ne more skleniti sporozumu o prosti trgovini z nekaterimi državami, ki so že partnerke Evropske unije. Vendar pa je treba povedati, da je število teh držav in število teh težav sploh omejeno. Poleg tega je komisija večkrat prosila Turčijo naj posreduje podatke, ki dokazujejo te negativne vplive na turško gospodarstvo, vendar Turčija tega ni storila. Poleg tega komisija deluje v skladu s Carinsko unijo in že presega svoje obveznosti, ko pomaga Turčiji pri začetku pogajan o sporazumih s prostimi, o prosti trgovini. Še naprej pa smo pripravljeni Turčiji pomagati in stati ob strani eh, glede tega vprašanja turška vlada naj bi bila povabljena za mizo eh, komisarjev, ko se pogovarjajo o pogajan, in pogajajo o sporazumih o prosti trgovini, seveda to je vsekakor nemogoče. Kar zdeva vizumsko vprašanje, ta niso o, vključena v carinsko unijo, še nadalje pa bi želeli olajšati mobilnost ljudi med Evropsko unijo in in Turčijo, še zlasti z hitrim izvajanjem novega kodeksa, vizumskega kodeksa, ki bo praktično izboljšal postopke za, iz Turčije za prosilce za vizum. Komisija želi izvajati dialog, ki bi lahko izboljšal mobilnost potem, ko bo svet za to dal zeleno luč. Vendar pa bo predtem treba seveda zaključiti še uh, sporazume med Evropsko unijo in Turčijo o ponovnem vračajo in sprejemo oseb. Najlepša hvala. Sedaj pa dajemo besedo še gospodu poročevalcu Kazaku za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, vsem kolegom se želim zahvaliti za razpravo. Ravno tako se zahvaljujem komisarju De Guhto za zelo pozitivna priporočila. Zahvaljujem se za vsa pozitivna in korisna stališča o poročilu o Turčiji. Zaključimo lahko na podlage vsega tega, da so odnosi s Turčijo izjemno pomembni za obe strani. Zato jih moramo še naprej razvijati in okrepiti, tu ni nobenega dvoma. Nekateri kolegi so postavljali določena vprašanja. Vprašanja v zvezi s tem, ali so ti trgovski odnosi povezani z bodočim članstvom oziroma nečlanstvom Eh, Turčije. Moje stališče je naslednje. Bolj kot bodo gospodarski odnosi močni eh, in globoki, bolj se bo pozitivno razvijala tudi Turčija. Seveda mora Turčija še veliko narediti. Veliko dela ima še pred seboj, tako da bo lahko izpolnila kriterije, ki jih zahteva Evropska unija. Vendar pa menim, da moramo zahtevati od Turčije pošten odnos in pos in moramo biti objektivni na eni in na drugi strani. Še enkrat se želim zahvaliti vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Prepričan sem, da bodo vsi problemi, o katerih smo danes govorili, tudi predmet poglobljene razprave v komisiji in tudi, komisiji, eh, tudi v carinski uniji, ostaja še nekaj problemov. Ti problemi bodo sedaj, po moje, eh, tudi rešeni eh, z eh, novim elanom. Hvala lepa. Hvala lepa, s tem je ta razprava zaključena. Jutri bomo glasovali o tem poročilu ob 12. Kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu pa je poročilo gospe Ester.